Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Drage kolegice in kolege, najlepša hvala kolegom iz odbora za zunanje zadeve, ki so bili dovolj potrpežljivi in so ostali tukaj. Dobrodošlico pa tudi kolegom, eh, izrekam pa tudi kolegom iz odborov eh, Deve in eh, Droje. prisluhnili bomo predstavitvi. Linda žal ne more biti z nami, zato bo Valentina Martinez Orocko prvič eh, sopredsedovala z mano. Tako da lahko začnemo. Z to nagrado želimo počestiti eh, izredne posameznike, ki se bojijo za človekove pravice in eh, svobodo, čeprav je ogrožena njihova lastna svoboda in varnost. In njihovo delo je navdih za nas vse. To je eh, zgolj pričetek postopka za dobitnike nagrade Saharova za leto 2016. V torek prihodni teden bomo glasovali. Eh, in eh, seznam eh, je bil že posredovan konferenci predsednikov in v četrtek bo potem objavljen skrajšen seznam. Ali mikrofon ne deluje? Ja. No, ne bom ponovil tega, kar sem že povedal. Mislim, da je nagrada Saharova najbolj jasen izraz dela Evropskega parlamenta za spodbujanje človekovih pravic po svetu. Vendar pa to zagotovo ni eh, edina oblika našega dela na tem področju. Ne bomo objavili rezultatov glasovanja v eh, torek. Zaradi tega, ker če nekdo nima velike podpore in to javno obelodanimo, potem bi to lahko eh, škodilo temu posamezniku in zagotavo ne bi prispevalo k njegovi varnosti v eh, domovini. Torej, rezultati ne bodo javni in ne bomo objavili številk za tiste tri, ki eh, bodo, tiste tri kandidate, ki bodo prejeli največ glasov. Vendar pa bomo seveda mi vedeli, kakšni so rezultati in tisti, ki bo prvi, bo pač zmagovalec. Eh, tukaj gre zgolj za zaščito teh kandidatov. pri Nobelovi nagradi veste, kaj se je zgodilo uh, in uh, jaz mislim, da je način, ki smo ga izbrali, pravilen. Vem, da sicer poteka razprava na temo preglednosti in tako naprej, ampak uh, to je najbolj pravičen pristop. Seveda upoštevamo človekove pravice, tudi ko podpisujemo sporazume o sodelovanju z drugimi državami in mislim, da mi ni treba vsega tega prebrati, kar ste mi pripravili. Uh, ampak hvala lepa uh, sodelavcem, da ste mi pripravili ta uh, zelo dober sestavek. Sedaj pa prehajamo kar uh, kandidatom. in eh, poslanci naj predstavijo kandidata. Največ deset minut eh, boste dobili eh, za kandidata. 40 minut vse skupaj imamo za predstavitev. Začeli bomo z prvim kandidatom, San Dündar in zagovorniki svobode izražanja v Turčiji in sicer gre za eh, nominacijo EFD in pa uh, eh, NGL. Gospa Veržija dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prav imate, da ustrajate pri eh, pomenu nagrade Sahorova za ta parlament. To je nagrada, ki je zelo prepoznavna tudi na vzven. Veseli me, da lahko danes predstavimo kandidaturo eh, treh eh, poslanskih skupin. Gre za eh, San Dündarja, ki, ki predstavlja pravi vzgled za novinarje v Turčiji in seveda vemo, da v tej, dvora, da v tej državi prihaja do zatiranja novinarjev. Že eh, več eh, let se stvari v Turčiji poslabšujejo. Leta 2012 eh, so poročevalci brez meja povedali oziroma nas opozorili, da je Turčija poslala, postala največji zapor za novinarje in seveda zadeve se niso izboljšale. Čandindar je novinar že od 18 let naprej. Diplomiral je v Londonu uh, in uh, delal je na radio televiziji v Turčiji, kjer je sodeloval tudi pri pripravi številnih uh, dokumentarcev. Leta 2013 je postal urednik velikega turškega časnika in uh, objavil je eh, tudi eh, članek, ki je bil v sramoto vladi, uh, gre za prikaz uh, tovornjaka, uh, ki uh, ga je spremljala turško obveščevalna služba uh, na meji uh, uh, jih je uh, ustavila potem uh, turška žandarmarija in uh, obsojen uh, je bil uh, vele izdaje. Uh, Potem je bil uh, priprt uh, in uh, v sodnem postopku je bilo odločeno, da uh, bo obsojen uh, na dosmrtno ječo. Gospod predsednik, kaj če bi se malce manj smejali? Najlepša hvala. Šestindvajsetega novembra lani je preživel šestindevetdeset dni v eh, zaporu. Oziroma dvaindevetdeset dni v zaporu, potem eh, je bila organizirana novinarska konferenca, kjer je eh, pokomentiral kazen in eh, prišlo je tudi do poskusa umora, ki smo ga vsi obsodili. Situacija še je še poslabšala v eh, Turčiji, kar zadeva svobodo medijev. Eh, to je zgolj še prazna črka na papirju. 26. julija uh, je uh, Turčija uh, prepovedala delovanje 46 uh, novinarjev, uh, časopisov, številnih televizijskih hiš, uh, radijskih hiš uh, in 200 novinarjev uh, je bilo priprtih. Polovica je še danes uh, v zaporu. Poročilo poročevalcev brez meja bo kmalo objavljeno in eh, pravi, da je pluralizem eh, v Turčiji močno omejen. Eh, Čandindar je zapustil Turčijo, dejal je, da nima več zaupanja v sodni sistem turške države. Njegova žena pa je bila priprta in odzeli so ji potni list, zato da bi ga prisilili, da se vrne v domovino. Zato lahko razumete, zakaj želimo da Čandundar eh, prejme nagrado Saharova. Thank you. My group, the Greens IFA e group, is in Skupina zelenih je izjemno ponosna, da lahko predlaga Čan Dundarja kot elitišnjega dobitnika nagrade Saharova za svobodo izražanja. Že eh, Nekaj najpomembnejših eh, zagovornikov svobode je prejelo nagrado Saharova in jaz sem prepričana, da tudi Čan Dündar spada v eh, to skupino modernih herojev. Je izjemna osebnost eh, in živ simbol svobode izražanja v Turčiji. V preteklih 25 letih se je boril za svobodo izražanja in za demokratično Turčijo. Boril se je za prijateljske in tesnejše odnose med Evropsko unijo in Turčijo in to želim povdariti. Eh, bil je navdih za številne izmed nas eh, tako v Evropski uniji, kakor tudi v Turčiji. Poleg tega je tudi eh, aktiven zagovornik miru in pa rešitve kurdskega vprašanja. Pred nedavnim se je moral soočiti z sistematičnim preganjanjem turške države zaradi tega, ker je eh, objavil državne skrivnosti. Eh, bil je obsojen na zaporno kazen eh, in sicer na dosmrtno ječo in poleg tega je bil tudi žrtev poskusa umora. Moral je zbežati iz države zaradi tega, ker se je bal nepravičnega sojenja. Njegova žena je bila pridržana in njen potni list je bil zasežen. Dragi kolegi, Turčija je ena izmed naših najtesnejših eh, eh, partneric in je tudi kandidatka za članstvo v Uniji. Turški narod eh, in pa evropski narodi so bili vedno tesno povezani v gospodarskem, zgodovinskem pogledu in tudi na osebni ravni. Sirija in eh, številne druge soseščine eh, se nahajajo v eh, času nemirov in vojne in zato je še toliko bolj pomembno, da imamo dobre odnose med Evropsko unijo in Turčijo. Vendar pa je prišlo v Turčiji do močnega poslabšanja situacije na področju človekovih pravic in svobode. Naš odnos je zaskrbljujoč v naših prestolnicah, voditelji in inštitucije, ki so vsega, Eh, popuščajo pri naših najpomembnejših vrednotah in človekovih pravicah zaradi kratkoročnih ciljev na področju varnosti in pa migracij. Evropska unija ne posveča dovolj pozornosti Turčiji in eh, zato eh, prepušča tiste, ki se boji, borijo za svobodo samim sebi in uh, eh, zatem, uh, eh, ko bi nagrado Zaharova dali Čan Dundarju, bi uh, Evropski parlament opomnil samega sebe in pa Evropsko unijo, kako zelo pomembna je pluralistična in demokratična Turčija. Z dodelitvijo nagrade Saharova Čan Dundarju bi Evropski parlament poslal močno sporočilo iz Bruslja, da uh, je pomembno, kakšna je situacija v Turčiji in da se Evropska unija ne bo odrekla uh, borcem za aktivno eh, Turčijo, ki jo imamo tako zelo radi. Svoboda in pa življenje Čan Dündarja je ogroženo zaradi člankov, ki jih je objavil. Da bi jih eh, podprli in da bi podprli vse, ki se borijo za svobodo izražanja v Turčiji, predlagamo Čan Dündarja za nagrado Saharova. Predsedujoči Žan je vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. V posebno čast in veselje mi je, da lahko je v imenu eh, svoje skupine, pa tudi v imenu eh, drugih dveh skupin predlagam Čan Dündarja za prejemnika nagrade Saharova. To je nagrada, ki prispeva k svobodi izražanja. In eh, če pogledamo, kakšna je bila situacija v preteklih letih, lahko vidimo, da se je eh, situacija eh, močno poslabšala. Od leta 1999 je to država kandidatka in nekatere temeljne svoboščine, ki predstavljajo temelj evropskega sistema približevanja so eh, v Turčiji danes močno okrnjene. Eh, Turčija se je oddaljila od eh, naših vrednot. Mislim, da ni nihče bolj primeren kot Čan Dündar, da prejme nagrado Saharova. Plačal je najvišjo ceno za svoje delovanje, mogoče celo višjo od smrti, namreč gre za uh, to, da je moral zaprositi za azil drugi. Upam, da bomo eh, tudi mi znali pokazati eh, enak eh, pogum. Gre za boj za svobodo izražanja, za predstavitev svojih idej za obveščanje javnosti o delovanju vlade, tudi ko gre za bolj težavne in neprijetne teme, kot se je zgodilo v primeru Čan Dindarja. V Turčiji eh, so priprli 120 novinarjev, eh, več kot 100 eh, časnikov je bilo zaprtih in 150 mesto ta država zauzema na mestu držav, ki zagotavljajo svobodo govora. In to je Eh, država kandidatka za članstvo v Evropski uniji, celo uradno. Eh, torej, eh, ta kandidatura je predstavljena v pravem trenutku, imamo dobro priložnost in izkoristiti jo moramo. Namreč država je na razpotju in lahko bi zašla v situacijo, kjer se bo preveč oddaljila od naših vrednot če ne bomo storili ničesar. Namreč eh, Turčija eh, zapira eh, lastne novinarje, oduzema svobodo izražene lastnim državljanom. Če bomo dali nagrado Saharova Čan Dündarju, bomo pripomogli k izboljšanju te situacije, drugače pa bomo sokrivci za to, kar se v Turčiji dogaja. Eh, to bi bilo eh, sporočilo upanja za turški narod. Čan eh, Dündar je bil obsojen na azil. In mi lahko prispevamo k temu, da bo turški narod obsojen na življenje v demokraciji, ki ni v resnici demokracija, če seveda ne bomo storili ničesar nobena javna organizacija ne more nadzorovati delovanje vlade v eh, Turčiji. Danes eh, lahko prispevamo k temu, da situacijo spremenimo in sicer z glasom za Čan Dündarja. Ali me slišite? Sedaj pa naslednji kandidat Mustava Džemileo in sicer ga predlagata skupini ELS in EKR. Jacek. Šal. A lonely fighter for freedom against totalitarian... To je borec uh, proti uh, totalitarnemu režimu in to je pravzaprav uh, tudi namen nagrade Saharova. Ne morem si predstavljati, da je kdorkoli uh, Eh, bližje eh, idealu borca za svobodo. Eh, nenehno se na miren način bojuje zoper totalitarnemu režimu. Najprej se je boril proti Sovjetski zvezi in potem proti Rusiji. Za šestimi leti je bil izgnan iz Krima in živel je v izgnanstvu nasprotoval je sovjetski okupaciji eh, Češkoslovaške in zato eh, je eh, preživel pet let v zaporu. Danes se bori zoper priključitev Krima Rusiji in za svobodo svojega naroda, Tatarov. Leta 2004 leta 1944 je bil izgnan uh, in uh, to uh, takrat še v Sovjetski zvezi. Kasneje uh, je bil izgnan uh, še uh, ze strani uh, Rusije. In zaradi tega naša skupina predlaga Mustafa Džemileva za nagrado Saharova. In imamo tudi kratek video, ki smo ga pripravili. Eh, in mislim, eh, da ga bo tehnik predvajal. Okay, where is the timing? No. Thank you very much. Uh, Mustafa Djemilev. Najlepša hvala. Mustafa Djemilev je stalnica v boju za človekove pravice, svoboščine in za svobodo izražanja Leta 1966 je bil eh, prvič eh, priprt in več kot 50 let je preživel v sovjetskih zaporih. In kot je povedal kolega Šarjuš Volski, je eh, protestiral zopr invazijo Sovjetske zveze v Češko-Slovaško. Sedaj je spet izgnan iz svoje domovine Krima. Z strani Rusije. To se je zgodilo že, ko je bil star šest mesecev, ko so ga izgnali skupaj z celotnim narodom. Mislim, da je pomembno, da sedaj podamo jasno sporočilo in izrazimo podporo eh, posamezniku, ki se ne eh, borile za svobodo svojega naroda ampak ki se zauzema tudi za pravice Ukrajincev in Rusov na različnih področjih. In to moramo v eh, tem trenutku tudi ustrezno podpreti. Najlepša hvala. Well, thank you very much, Mr. President, and... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, gos gospoda Džemileva je eh, predlagala moja kolegica eh, Ana eh, Fotiga, ki je danes na misiji in zato bom predstavil to kandidaturo jaz. Mislim, da imamo nekaj dobrih kandidatov tokrat in nagrado Saharova spremljam že kar nekaj časa. Mislim, da je Eh, gospod eh, Džemilev eh, dober kandidat za nagrado Saharova, kajti uteleša duh te nagrade. Je sovjetski disident in že celo življenje se bori zopr tiranstvo in pa zatiranje. Stalin ga je kot dojenčka izgnal. Eh, aktiven je eh, bil kot disident, boril se je proti eh, napadu na Češko-Slovaško in leta 1968 je vzpostavil skupino za boj za človekove pravice v Sovjetski zvezi, 50 let je bil v zaporu v Sovjetski zvezi, skoraj da eno leto je gladovno stavkal in po nezakoniti priključitvi Krima se je je uprl eh, tej ruski potezi in zaradi tega so mu prepovedali vstop v eh, domovino. Sedaj je eh, ukrajinski poslanec izjemno aktiven in podpira priključitev Ukrajine NATO in pa vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Jimmy Leo se srečuje z uh, pritiskom uh, Ruske uh, federacije, že leta se bojuje za uh, pravičnost in uh, svobodo. Predstavlja tudi moralno vodstvo tatarskega gibanja za svobodo. Postal je simbol boja za pravice manjšin največja geopolitična grožnja na vzhode Evrope danes prihaja iz Rusije. In eh, zato eh, je prav, da se borimo proti ruski propagandi eh, na vse možne načine. Če bi dali nagrado temu pomembnemu uh, disidentu, uh, bi uh, to predstavljalo pomemben simbol, še bolj po tej nezakoniti priključitvi Krima. Putin ne spoštuje človekovih pravic in si celo nezakonito prilašča tuja ozemlja. Z gospodom Džemilevom sem se večkrat srečal, kot tudi drugi kolegi tukaj v Evropskem parlamentu in mislim, da se vsi strinjamo, da je zelo dober kandidat za nagrado Saharova.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 pa nadaljujmo. Predsednik Brok nas bo moral čez nekaj minut zapustiti. Naslednji kandidatki v tem prvem izboru sta Nadja Murad in Lamija Žibašar. Na skupini socialistov in liberalcev sta ju imenovali, eh, predstavili pa ju bodo v obeh skupinah. Torej najprej besedo dobi v imenu skupine socialistov Jozef Weidenholzer. Izvolite. Uh, Hvala. Skupina socialistov se je odločila, da bo letos predstavila kot kandidatki obe gospe Nadjo Murad in Lamijo Adji Bašar. Bili sta uh, žrtvi eh, spolnega nasilja, ugrabitve strani islamske države in zdaj pogumno eh, tvegata svoje življenje za to, da eh, se borita za ženske žrtve nasilja islamske države. Ženski in otroci so pogosto hude žrtve nasilja islamske države. Eh, jazidi so manjšina, ki živi na severu Iraka. Skupina Daesh pa je organizirala neke vrste uh, verovanje v spolno nasilje in izkoriščanje žensk in uh, ženske in mlade deklice. Uh, tako postanejo njihove spolne sužne. Dajš je leta 2014 zasedel sever Iraka, torej območje ob meji s Sirijo. Do danes so ugrabili že več kot 6000 eh, ljudi ženske in deklice potem eh, peljejo na različne konce Sirije in Iraka in jih tam spolno zasužnijo. To so grozljivi zločini. In težko je sploh brati o tem. 3000 uh, eh, žensk. Uh, je ušlo, 3000 jih še ostaja v ujetništvu, s tem, da imenujemo Nadjo Morad in uh, Lamijo Aji Bašar, bi radi počastili vse ženske in dekleta, ki so bile žrtve, prav tako vse žrtve nasilja nad manjšinami. Uh, Borci Dajša so se osredotočili predvsem na predstavnike jezitske skupnosti. Eh, posilstvo uporabljajo kot eh, vojno orožje, isto taktiko so uporabljali tudi v Bosni in Hercegovini in eh, uporabljajo tudi v regiji velikih jezer v Afriki. Zgodovina se očitno spet ponavlja. Samo zločinci so drugi. Eh, mislim, da bi bil to eh, dober signal za kriminalce, dobro bi tudi eh, pokazali, da smo se spomnili na jezitsko skupnost, na katero toliko krat pozabljamo. Ta skupnost se je znašla v najtežjem položaju v zgodovini. Obe gospe bi bili tudi prvi kandidatki iz Iraka. Zelo cenimo to, da nas je podprla tudi skupina Alde. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Zdaj pa gospa Becerra za pet minut, izvolite. Hvala. Ne bom eh, še enkrat predstavila vseh argumentov, ki jih je predstavil že kolega. Mi se strinjamo s to kandidaturo. To sta dve mladi ženski, dve žrtvi ki sta zelo, zelo pogumni. Um, nehali sta biti žrtvi, ker sta se tako odločili. Sta pa žrtvi um, vsakršnega nasilja, fizičnega, eh, psihološkega. Odločili pa sta se, da bo ta borki za človekove pravice in zato mislim, da sta najboljši kandidatki. Malo bolj se bom osredotočila Eh, na Nadjo, eh, čeprav smo spoznali tudi Lamijo, ampak Nadja se dal časa ukvarja s tem. Spoznali smo jo tudi že, jaz sem jo spoznala februarja, ko je prišla v odbor za človekove pravice. Lamija je bila tudi tu v Štrasburu in eh, res je bilo vredno slišati njeno pripoved ne samo o težavah, ampak tudi o zaupanju, ki ga ima in o veri, ki jo ima v pravičnost. In to je tudi v izhodišču te naše nominacije, nominacije skupine uh, eh, SND in skupine ALDE. Nismo Nadije morali imenovali zato, ker je ena od tisočev žrtev uh, nasilja Dajša, ne, tudi ne zato, ker so ji ubili skoraj uh, celo družino, ker je bila ugrabljena, mučena, posiljena. Uh, nominiramo jo prav zato, ker se je odločila, da ne bo žrtev, želi biti akterka sprememb eh, v boju proti ekstremizmu. Eh, nominiramo jo zato, ker eh, želi te skrajneže in te kriminalce privesti pred mednarodno kazensko sodišče. Mislim, da bi morali dati to nagrado Nadi Lami in drugim žrtvam. Eh, s tem bi prispevali k temu, da bi mogoče pomagali osvoboditi ostalih 3000 žensk in deklet. Eh, želimo pa doseči tudi to, da boj proti Daješu pride pred mednarodno kazensko sodišče. Eh, na ta način želimo dati večjo prepoznavnost Nadi in Lamiji. In Evropski parlament bi se tako zauzel tudi za konkreten in pravičen razlog. Sama bi dodala še nekaj besed Nadje. Mm, Sami dobro veste, da že eno leto, več kot eno leto potuje po celem svetu, govorila je pred Varnostnim svetom Združenih narodih pred dvema tednoma. Eh, pred dvema tednoma je bila imenovana za eh, ambasadorko dobre volje, potovala je po različnih državah, bila je tudi tukaj, srečala se je z našim predsednikom gospodom Šulcem, v svetu Evrope je govorila. Eh, bila je tudi v begunskih taboriščih v Grčiji, No, um, en stavek bi povedala, ki ga je izrekla Nadja. Meni se ta stavek zdi, uh, da dobro predstavlja mojo kandidaturo oziroma da dobro predstavlja njeno kandidaturo. Dajš mi je vzel vse, vzel mi je družino, vzel mi je prihodnost, življenje, ampak ni mi pa vzel vere v pravičnost in mislim, da vse ženske in dekleta, ki so še v rokah Dajša, morajo računati na pravičnost. Uh, Pri nagradi Saharova gre za eh, to, za pravičnost, ni nobenih političnih motivov. Tukaj gre za zagovarjanje človekovih pravic, za borbo, za temeljne pravice, za pravice manjšin, pravico do svobode izražanja. Gre za mednarodno pravo, za razvoj demokracije in pa vladavine prava. Mislim, da nihče tej kandidaturi ne more nasprotovati. Še nekaj bi povedala. Obe ženski sta mladi, pogumni, vredni občudovanja. Oni dve najbolje predstavljata duha Evrope in sveta. In eh, na koncu bi rada izrekla zahvalo še Nemčiji. Eh, Nemčija je sprejela veliko jazidijev, eh, mislim, da predstavlja zgled za Evropsko unijo in to moramo tukaj priznati. Vsak nemški poslanec mora tudi biti ponosen na to, da lahko glasuje za Nadjo in Lamijo. Ti dve kandidaturi sta eh, zdaj povezani, združili sta eh, se, zato ker predstavljata eh, isti, isti razlog, isti motiv. Torej Nadja in Lamija sta zdaj kandidatki obeh skupin, socialistov in pa Alde. Hvala. Muchísimas gracias, señora Becerra. No, señor. Hvala. Uh, še enega kandidata moramo predstaviti, potem pa boste lahko spregovorili, gospod Preda. Gospa Becerra. Oprostite, v, v predstavitvi piše, da. Uh, skupina Alde podpira samo eno kandidatko. Lahko to razložite? Prepričana eh, sem, da je bilo tolmačenje dobro. Razložila bom samo eh, eno kandidaturo imamo. Eh, Nadja Murad in Lamija Bašar eh, ter žrtve eh, genocida. Tukaj gre za isto zadevo. Zaradi tehničnega razloga to prej ni bilo jasno, niste bili združeni, zdaj pa sta obe kandidaturi povezani. Tudi prejšnje kandidature je podprlo več skupin skupaj, tako da eh, zdaj mi podpiramo to kandidaturo skupaj s socialisti. Ena kandidatura, glasovali bomo, ena kandidatura je, glasovali bomo samo uh, enkrat. Ne bomo tega razdelili na dva dela. Just e. one candidacy by... Ena kandidatura dveh skupin je to, socialistov in demokratov, druga skupina ALDE pa je predstavila eno kandidaturo, torej samo za eno kandidaturo gre, za eno imenovanje obeh skupin. Is... Joy candidacy, but the, the, the only... Skupna kandidatura je to ali da je prej samo imenoval eno osebo Nadjo, socialisti pa so imenovali obe gospe in zdaj imamo skupno kandidaturo, torej predlagamo obe eh, gospe za eh, nagrado Saharova. Alde zdaj tudi podpira obe. Eh, podemos tratar de complicarlo todo lo que queramos. Lahko to še naprej zapletamo, ampak vse skupaj je zelo preprosto. Socialisti so preimenovali dve eh, jezitki, dve ženski kandidatki. Skupina Alde je imenovala eno od teh dveh. Zdaj pa skupina Alde sprejema tudi drugo kandidaturo, torej imamo eno kandidaturo, dve eh, gospe sta predlagani, podpirata ju obe skupini. Ena kandidatura za dve kandidatki. No, zdaj pa naslednji kandidat. To je Ilan Toti, imenoval ga je naš kolega Ilan Kjučuk in še 42 drugih poslancev. Gospod Kjučuk bo dobil besedo, potem pa bomo pogledali še video posnetek. Izvolite. Yes, correct, uh, da, hvala, gospa predsednica. V veselje in čast mi je, da predstavim uh, uh, eh, Ilama Tuhtija kot kandidata za nagrado Saharova za leto 2016. Gre za najbolj prominentnega javnega intelektualca. Lahko govorim, prosim. Torej, gre za intelektualca, profesorja v Republiki Kitajski, profesor ekonomije, je to v Hinjangu eh, na univerzi v Pekingu. Rodil se je leta 1969 v Artuš Hinjangu. Več kot 20 let eh, je eh, zagovarjal eh, miren dialog in razumevanje med Ujguri in Han, Kitajci Han, skupnosti Han. Ehm, še vedno obstajajo velika nasprotja. Zagovarjal je enake verske, ekonomske, socialne možnosti za Ujgure. To so pretežno muslimanski eh, predstavniki, ki živijo eh, na eh, severozahodu Kitajske. Ujguri niso bili vedno deležni enakih socialnih in ekonomskih možnosti v svoji domovini. Kitajska vlada izvaja represivno politiko in pa izvaja ukrepe diskriminacije proti Ujgurom in drugim manjšinam. Septembra 2014 je bil gospod obsojen na uh, dosmrtno kazen, dosmrtno ječo zaradi separatizma. Uh, to pa je človek, ki si je vse čas prizadeval za mirno sobivanje. Eh, Evropska unija, Združene države in druge tuje vlade so obsodile to obsodbo, prav tako mednarodne organizacije njegov, uh, njegova retacija je v spredju uh, dialoga med Kitajsko in EU ter še številnimi drugimi državami. Ilham Tohti uh, je preganjan in zaprt uh, zaradi uh, stvari, ki so zelo pomembne v moderni demokraciji ne glede na eh, etnično pripadnost in eh, veroizpoved, je eh, to zagovornik miru, mirnega subivanja med različnimi etničnimi skupinami in pa zagovornik demokracije na kitajskem. Bil je zaprt, potem v hišnem priporu je bil, In uh, kitajske oblasti so še na eh, druge načine skušali utišati njegov glas. Vaš čas je sprejemal veliko osebno tveganje, ko je zagovarjal dialog eh, med predstavniki Ujgurov in kitajske skupnosti Han. V kitajščini ima tudi spletno stran, vendar pa je bil zato večkrat napaden in zaprt. Želi pokazati, eh, kaj potrebuje njegov narod. Želi si eh, na mir način doseči pravice za zatirane Ujgure. Bom končal, gospa predsedujoča. Do aretacije je Eh, vztrajal pri ustreznih postopkih. Ilham Tohti eh, se zoprstavlja vsako vrstnemu nasilju in mislim, da bi Evropski parlament poslal močan signal eh, za nadaljevanje tega dialoga, če bi eh, gospod Tohti dobil Saharovo nagrado. Eh, s tem bi izpostavili tudi. Eh, potrebe in pričakovanja eh, različnih manjšin tudi v težkih okoliščinah. Zdaj pa pogledamo še video posnetek. Hvala.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 söz boqpagan bolsa, ya'ni millatimni paysiz har qanday söz bo'lgan bolsa, bu hergiz mening so'zim emas. Muchas gracias. Eh, quiero saber si... Hvala. Zanima me, če želi kdo spregovoriti, želi postaviti kakšno vprašanje, podpreti kakšno kandidaturo. če je vse jasno. Potem bom povedala še eh, časovnico do eh, končne odločitve. 11. oktobra bomo glasovali na skupnem odboru, skupnem sestanku odborov AFET in DEVE o kandidaturah. Konferenca predsednikov eh, se bo odločila o zmagovalcu 27. oktobra, 12. decembra v Štrasburu pa bomo imeli razpravo in skupen sestanek odborov AFE, DVE in DROA. In takrat bomo že vedeli, kdo je zmagovalec. Um, v sredo 14. decembra ob 12. uri pa bo slavnostna seja in podelitev nagrade. To vse bo potekalo tu v Štrasburu. 11. oktobra je torej naš naslednji sestanek. Zahvaljujem se vam za eh, prisotnost na današnji seji.